po členu 150 našega poslovnika. Govorniki in govornice tudi vedo, da se morajo držati časa, ker je vedno veliko zanimanja. Najprej dobi besedo gospa Estara Sferagut. Prosim. Gracias, señora presidenta. Hvala, gospa predsedujoča. Lizbonska pogodba v svojem tretjem členu govori o gospodarski in socialni koheziji v Evropi ter o solidarnosti med državami. In ta kohezija, še zlasti teritorijalna kohezija, je eden glavnih ciljev Evropske unije za zagotavljanje usklajenega razvoja in za preprečevanje razlik med različnimi posameznimi regijami. Pri tem eh, Lizbonska pogodba podpira tudi ultraperiferne in otoške regije. In zakaj to omenjam? Zato, ker je španska vlada se odločila, da ne bo več subvencionirala letov v Španijo iz Kanarskih otokov, ter iz Ceute in Melilje, za katere so imeli prebivalci teh krajev določene popuste. Zavedati se je treba, da je letalo eh, bistveno prevozno sredstvo za te regije, da je to edini edini način, s katerim lahko ti prebivalci vzpostavijo in ohranjajo stik z glavnim mestom in z ozemljem Španije. In zato se jaz zauzemam za teritorijalno kohezijo in prosim, da Španija ne um, prekine s temi sredstvi. Hvala lepa. Naslednji gospod Mirski, minuta. Bunze, cenime kolege. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi, lagati ni dobro. To vemo, če nekaj obljubimo, potem je potrebno besedo držati. Če se to ne zgodi, je to prevara. Pred šestimi leti o pogajanjih o pristopu k EU je latvijska vlada obljubila komisarju za širitev, da bodo rešili vprašanje ne državljanov. Tega vprašanja še niso razrešili. Latvija je že dolgo v EU, 300 tisoč prebivalcev EU, ki živijo v Latviji, pa so še vedno brez statusa. Mislim, da si laganja na evropski ravni ne smemo več dovoliti. Morda je to že kar modno, morda se motim. Potrebno pa je razrešiti to težavo. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa Chris Davis. Hvala lepa. Velikokrat smo se pogovarjali o problemu ekonomske blokade in Gaze. Eh, in eh, kakšno bedo to eh, povzroča. Ni, nismo pa pogosto govorili tudi o dobrih stvarih, ki so prišle iz Gaze. 7 tisoč otrok, ki je obeležilo svetovni rekord pri igranju žogo in z zmaji, s papirnimi zmaji kar pomeni, da eh, v zelo hudih okoliščinah eh, imajo tudi možnost kaj početi. In eh, polovico prebivalstva Gaze je mlajšega od 18 let in eh, iščejo samo priložnost, da lahko vodijo normalno življenje. In eh, zahvaljujem se tudi UNRI in eh, tej organizaciji za sodelovanje s, pa, s palestinci in da so omogočili te poletne tabore. Sedaj pa gospod Alfonsi, prosim. Gospa predsedujoča mednarodni eh, tisk nam je povedal spodbudno novico, ki prihaja iz nizozemske. Sprejeli so javno eh, pobudo in v tej izjavi se govori o koncu vojaških operacij, ne le prekinitev eh, ognja in vzpostavitev mednarodne kontrole o polnem sodelovanju Evropske unije in eh, gre za pomemben prispevek k konsolidaciji miru. In eh, tudi v Baski eh, se mora Evropska unija soočiti s svojimi odgovornostmi, ki so velike, eh, zato da se ne bi spopadali z vsemi temi predsotki, ki obstajajo. Tako in pa da se zauzame, da pride do miru v Baskiji to pomeni nekaj zelo nevarnega za demokracijo in Evropska unija mora prispevati k mirni razrešitvi. Raz, razrešitvi. Najlepša hvala, gospod Fox, da bi besedo. Vsaka država članica v Evropski uniji se sooča s eh, vrčevanjem. Prihaja do zmanjševanja izdatkov vendar pa so davkoplačevalci prisiljeni vsako leto financirati večje izdatke same Evropske unije. Vprašati se moramo, zakaj ni glavna prednostna naloga tega parlamenta, da zaščitimo davkoplačevalce, ki jih zastopamo in da zmanjšamo izdatke Evropske unije. Absurdno je, da eh, med tem, ko. Uh, so v krizi izobraževanje in vendarle na nacionalni ravni prihaja do zmanjševanja izdatkov, se to ne dogaja na, Evropski, na ravni Evropske unije. V državah članicah prihaja do zamrznitve plač in zanima me, koliko solidarnosti bo Evropska unija tukaj pokazala. Če države članice realno v prihodnjih petih letih zmanjšujejo izdatke za 20 odstotkov, bi morali zahtevati, da Evropska unija stori enako. Parlament mora zahtevati, da Evropska unija zmanjša svoje izdatke in preostali denar nameni državam članicam. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Šutis. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kriza v evroobmočju je mojo državo Grčijo privedla v še hujšo krizo. To jasno kaže, da v Evropski uniji obstaja zelo velik demokratični primankljaj. Ukinitev kolektivnih pogodb v Grčiji je privedla pravzaprav do političnega državnega udara, kajti zakonita oblast v Grčiji ne more več sprejemati odločitev. Namreč Evropska unija in Mednarodni denarni sklad sprejemata odločitev na mesto grške vlade. Grški parlament tudi nima več besede pri tem. Gre za predsedniške dekrete, ki jih je treba spoštovati. Na to bi vas rad opozoril. Namreč pri nas obstaja politični državni udar in to je politični državni udar na evropski ravni. Člen 122 iz finančne uredbe piše, da lahko države članice najamejo posojilo in odločitev je bila sprejeta, ne da bi se kdorkoli pred tem posvetoval z Evropskim parlamentom. Zato, gospa predsedujoča, prosim, da se o tem razpravlja na osnovi člena 218. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Bafte. Hvala, gospa predsedujoča kot poslanec za Wales sem bil zelo zaskrbljen, ko sem slišal za načrte le, gospoda Levandovskega, da odpravi britanski popust. Kot pravi gospod Levandovski, ta popust ni več upravičen, ker se je evropski proračun bistveno spremenil in ta popust ni več utemeljen. Gospod Levandovski govori o sebi kot o pravičnem posredniku in zato nam je pojasni, zakaj so Britanci vedno prisiljeni plačevati več. Kje je tukaj iskrenost? britanski davkoplačevalci bodo pri, prispevali 10 milijard funtov k podpori evra. Eh, ravno tako smo morali podpreti Grčijo, Latvijo in Mačarsko, ki so se znašli v gospodarskih težavah. Zdi se, da bo, da bo Britanija morala plačati eh, več kot 23 milijard funtov za podporo evru. Kaj še? Koliko bomo še morali plačevati? Uh,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 na Mačarskem smo praznovali 70-letnico druge Dunajske odločitve prejšnji teden. Po tej odločitvi se je del mačarskega eh, teritorija vrnil pod Mačarsko in s tem so bile popravljene pretekle nepravičnosti. S to odločitvijo je Evropa uvidela, da je bil diktat iz Trianona slab diktat vendar pa je bila ta pokrajina ločena od domovine po drugi svetovni vojni in moja stranka upa, da se bo Evropa združila brez meja in eh, prosim Evropski parlament, da je odprt, kar zadeva želje po samo odločanju na tem področju. Pred tremi meseci je bil odprt tudi informacijski urad na tem območju. Naslednja govornica je gospa Nedelčeva. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Rada bi spostavila vprašanje, ki se trenutno pojavlja v medijih. Gre za položaj Romov v Evropi. Upam, da bo razprava s svetom in s komisijo plodna, kajti Evropska komisija je tista, ki mora skrbeti za uveljavljanje pogodb. Polemika v Franciji pa samo še prispeva k temu, da se Rome instrumentalizira. Romi potrebujejo evropsko strategijo, ki bo ponudila trajnostne rešitve za njihovo integracijo v družbi. Zato se moramo lotiti vprašanj, kot so dostop do izobraževanja, potem prilagojeno usposabljanje. To mora biti tudi del strategije Evropa 2020. Zagotoviti moramo dostop do zdravstvenih storitev in pomagati pri družinskem načrtovanju, pri izbiri zdravnika. Poleg tega pa je treba najti rešitev za trajnostno vključitev na trg dela. Na vse zadnje bo uspešnost te integracije odvisna tudi od tega, ali bomo uporabili sredstva iz skladov, ki so za to namenjene, naprimer iz strukturnih skladov. Mislim, da ne bi smeli izpustiti te priložnosti, da se lotimo tega problema. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja je gospoda Ančila. Schengen reprezenta un spacio comun de liberă circulație. Hvala lepa. Schengensko območje je območje prostega gibanja oseb. Romunija, po mojem mnenju, izpolnjuje pogoje, ki so bili postavljeni na tem področju. Ta vidik je potrdila tudi ocenevalna misija, pravzaprav vse misije, ki so potekale do sedaj. Končna ocena pa bo podana konec letošnjega leta. V tem kontekstu moram reči, da sem pripričana, da je Romunija iz zmožna učinkovito upravljati z migracijskimi tokovi na zonanji meji šengenskega območja. Pri tem bo spoštovala tudi standarde, ki veljajo na tem področju, spoštovala bo tudi standarde drugih držav, ki so že v, Evropo, v šengenskem območju. To pa ni povezano s selitvijo evropskih prebivalcev znotraj evropskega ozemlja. Evropsko usklajevanje mora biti osredotočeno na to, da se izboljša položaj Romov tudi na evropskem ozemlju. Mislim, da ne bi smeli omejevati pravic državljanov, tako da je nesprejemljivo povezovati problem Romov z drugimi vprašanji, kot je naprimer pristop Romunijo v šengensko območje. Hvala. Bilbao, Najlepša hvala, gospod Bilbao, prosim. Gracias, quiero condenar el apalamiento por policías de marruecos de aktivisti govorimo o eh, kršitvah človekovih pravic eh, na kitajskem in drugod in na to bi morali opozarjati tudi, ko gre za Maroko. Tokrat na to nismo opozorili in tukaj je na kocki naša verodostojnost kot eh, evropejka in kot aktivistka za človekove pravice se zauzemam za to, da ukrepamo in da poskrbimo za to, da bo prišlo do eh, konca tega početja, da bodo aktivisti za Zahodno Saharo končno lahko povzdignili svoj glas. Eh, prihodnost Baskije pa je tudi v rokah baskijskega prebivalstva in Eh, naj vas upozorim na to, da je ETA se ponovno uradno odrekla orožju. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Mengalski. Dziękuję pani przewodnicząca. Kiedy byliśmy na wakacjach. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V času počitnic je v Rusiji naši vzhodni partnerici ponovno prišlo do kršitev človekovih pravic. Prišlo je uh, do ugrabitev v Ingušeti in Dagestanu javna zborovanja niso bila dovoljena. To se je zgodilo 31. augusta. 30. augusta in tudi 1. septembra. Kar nekaj ljudi je bilo aretiranih, eh, gospod Šneider, gospod Modijev, gospod Udinov, eh, gospod Ivaj, vsi so bili aretirani. Med koncertom skupine YouTube v Moskvi je eh, bil uničen urad Amnesty International. Gre za zelo žalostne dogodke, ki se jih moramo zavedati. In vse institucije morajo to upoštevati, ko se pogovarjajo z našo vzhodno eh, sosedo. Najlepša hvala, gospa Figueredo je naslednja. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Letos poleti tudi začasno delo ni prispevalo k zmanjšanju evropske brezposelnosti. 10 odstotkov evropskih prebivalcev je brezposelnih, kar 20 odstotkov mladih. Gre za zelo resen problem. Svet, komisija in vlada temu vprašanju ne dajo prednostnega pomena. Pomembno se je ukvarjati z vprašanjem zaposlovanja. Poleg tega je treba poskrbeti za striktno izvajanje pakta stabilnosti vseh ukrepov, ki so tam predvideni, tudi ukrepov vrčevanja. V nekaterih državah bodo morali precej vrčevati. V Franciji je naprimer ogromno ljudi, ki jih kolektivno izganjajo. Skupine kot so Romi se morajo vrniti nazaj v svoje države. To pa samo podpihuje ksenofobijo, rasizem in tako naprej, kar pa je zagotovo nesprejemljivo. Na koncu je treba pravzaprav potem ugotoviti, da obstaja prost pretok samo za blago in storitve. Mislim, da bi morali Evropske unije storiti več za branitev človekovih pravic. Eh, hvala lepa. Naslednji je gospod Fernandez. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. V Evropski uniji, nažalost, na stotine tisoče hektarjev gozdov zgori vsako leto. 100 tisoč letos. Tudi naravni park pri nas je bil prizadet zaradi požarov. Več kot 8 tisoč hektarjev v nekem drugem naravnem parku na portugalskem je prav tako bilo uničenih. To uničuje našo dediščino in seveda povzroča nepopravljivo škodo biotski raznolikosti. Poleg tega bo to prispevalo k neravnotežju v okolju. Številni ti gozdni požari so rezultat certifikacije, zato bi Evropska unija morala storiti več za to, da več prebivalcev zadrži na podeželju. Mislim, da bi morali okrepiti programe za krepitev podeželja. Hvala împlinesc trei luni de când uh, printre vicepreședințele parlamentului so omenili od tega, kar je bil gospod Oteš izvoljen za podpredsednika Evropskega parlamenta, sicer po zelo spornih volitvah. Nekateri smo opozorili na to, da je bil izvoljen promotor separatizma in sicer v območju, kjer Nove članice Evropske unije še vedno razmišljajo o ranah iz preteklosti. Gospod Tokeš je nažalost spodbujal podajanje takih ekstremističnih izjav, pravzaprav je tudi postavljal pod vprašaj etnično in teritorijalno integriteto Romunije, ki je vendarle ena izmed članic Evropske unije. Glede na to, kako se je gospod Tokeš obnašal in kako je ravnal, predlagam, da se ga omakne z mesta podpredsednika parlamenta. Hvala. Hvala lepa, gospod Tremosa. Muchas gracias, señora presidenta. Dear colleagues, Hvala lepa. Prejšnji teden smo zaključili s pogajanji o finančnem nadzornem svežnju, o katerem bomo glasovali na naslednjem plenarnem zasedanju moram reči, da smo do britkega konca branili predsednika Evropske centralne banke. Želeli smo, da bi avtomatično za pet let postal tudi predsednik Evropskega odbora za ogotavljanje sistemskih tvegan. Mislim, da je ta odbor zelo pomemben, kajti Evropska centralna banka bo s tem veliko bolj vključena tudi v izvajanje finančnega nadzora nad evropskimi finančnimi trgi in institucijami. Poleg tega pa to pomeni tudi to, da bo gospod Triše v svojih zaslišanjih v parlamentu moral odgovarjati na vprašanja, ki se nanašajo na finančni nadzor, ne samo na vprašanja v zvezi s stabilnostjo cen. Kot liberalec verjamem bolj v reforme kot v revolucijo. Zahvaljujoč tej reformi bo poslovanje kot običajno bolj zapleteno za finančne institucije. Predvsem pa so te institucije tiste, ki so privedle do te krize. Hvala. Hvala lepa, gospa Macijas je naslednja. Marisa.

In to je groba kršitev Evropske direktive o presežnih delavcev. Od začetka krize je bilo več kot 9 milijonov novih eh, brezposelnih in ko se to dogaja na tak brezramen način, je to vedno bolj moteče. Evropska unija trdi, da ima dolgo tradicijo uh, delavskih pravic in uh, evropske pobude pozdravila. Mislim pa, da potrebujemo nove ukrepe in zanima me, kakšne ukrepe bo sprejela komisija v zvezi z uh, tovarno pinosil v portugalskem. To ni način, da se ljudi odpušča z SMS-em. Hvala lepa, gospod Higgins je naslednji. Hvala lepa. neka banka na, v Združenem kraljestvu je dobila 32 milijard uh, uh, svežnja pomoči in to stane irske davkoplačevalce 250 tisoč evrov, evrov na teden. In, uh, vse skupaj je stalo, da kot plačevalce, že več kot 8 milijonov. In uh, minister za finance je v Bruslju in prosi komisijo, da mu naj dajo nadaljni svežen pomoči. Ampak to banko je potrebno zapreti, ne čez deset let, kako to želi narediti irska vlaga, ampak v dveh ali treh vlad, uh, letih, kajti takšnega trošenja si ne moremo privoščiti. Hvala lepa, gospa Monise, naslednja. Hvala lepa. V Čilu je 32 eh, rudarjev zaprtih pod zemljo in zahte, zaslužijo si našo solidarnost, imajo so podporo stranke socialistov in prav tako moramo nuditi enako podporo rudarjem tudi drugot po svetu. Seveda razumemo, da je rešitev rudarjev na španskem prednostna naloga Evropske komisije. Govorimo o 40 tisočih eh, družinah v Španiji, ki so odvisne od zaslužkov eh, iz področja rudarstva in govorimo tudi o čistejšem rudarstvu. To bo bistvenega pomena za mojo regijo v Španiji, za Asturias. To je naš glavni vir energije in uh, upam, da komisija razume strateški pomen odločitve, ki bo sprejeta v povezavi z premogom. Hvala lepa, sedaj pa gospod Haglo. Tak, Hvala lepa. Lansko leto je odbor Peš eh, glasoval proti novemu sporazumu z Får vi på förbereda val e i Gvinej Konakri zaradi masakra, ki se je tam zgodil. Danes eh, bodo, letos bodo tam potekale mm, volitve, prve od leta 1958 in Evropska unija bo poslala opazovalce volitev. Tesno bomo spremljali dogodke, zato da bi zagotovili, da bodo volitve demokratične. tej regiji moramo pomagati na njihovi demokratični poti in tudi regiji Gineji-Bisav, ki je prav tako problematičn, eh, problematična. Volitve v Gineja Konakri so tako problematične, da so bile preložene na 9. september zaradi eh, obširnega ponarejanja volitev. Nujno je, da Evropska unija to vzame na, znan, na znanje in ukrepa proti temu. Hvala lepa, gospod kolega. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Preda. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sam bi rad povedal par besed o referendumu v Moldovi. Državljani so izrazili svojo voljo glede neposredne izvolitve predsednika, ki je pravzaprav privedla do krize v Kišinau. Ministri so pozvali na k bojkotu referenduma, dosegli so svoje, kaj ti referenduma se ni udeležilo dovolj voljivcev. V Kišinjavu bi morali storiti več za to, da požrejo svoj ponos in Moldovo popeljejo na poti v Evropsko unijo. To je bistvenega pomena. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Ivan je naslednji govornik. Ja, ta ja, kolega. Izvolite, kolega. Genau Sie haben das Wort. Herr Ivan Katalin. Ja, imate besedo. Ehm, Se upravičujem, nisem slišal svojega imena. Torej, Moldova se trenutno nahaja v politični blokadi že več kot eno leto, vendar se zavedamo, da je ta država storila precej korakov naprej na poti v Evropsko unijo. Referendum, ki je potekal včeraj, bi lahko Moldovo pripeljal ven iz te slepe politične ulice in jo približal Evropski uniji. Vendar to ni bilo možno. Mislim pa, da tu ne gre za zmago komunistov nad eh, zavezništvom za vključitev v Evropsko unijo. Tu gre pravzaprav samo za eno izmed ovir, ki jo mora Moldova preskočiti na poti v Evropsko unijo. Moldovo bi morali spodbujati in pomagati, kajti pokazala je, da sodi v Evropsko unijo. Hvala, gospod Kazak je naslednji. No, Gospa predsedujoča, Protesti imamov v Bolgariji so se razširili. Veliki mufti v Sofiji so se ukvarjali z vprašanjem, ali je predsednik Vrhovnega sveta muslimanov Genžev upravičen do tega, da funkcionarjev ne pusti v stavbo. 213 tisoč podpisov so izbrali muftiji, kajti želeli so, da se izvoli ustrezno vodstvo. Mislim, da je pravosodna oblast skupaj z izvršno oblastjo zelo grobo posegla v življenje versko izvoljenih voditeljev. Pri tem pa niso spoštovali načela ločitve crkve in države. Zato prosim, da se opravi tudi preiskava strani Evropske komisije. Najlepša hvala, gospod Ernhauser je z nami, zato mu zdaj dajem besedo. Najlepša hvala. Na kratko bi nekaj povedal o evropskih agencijah. Danes na Dunaju sem predstavil knjižico na temo evropskih agencij in v analizi se je pokazalo, da bomo prihodnje leto eh, dobili več kot 40 agencij. Eh, Če štejemo izvršilne agencije, decentralne agencije in agencije sveta, bomo letno iz, porabili 1,7 milijard evrov in eh, več kot 7 tisoč ljudi bo zaposlenih v tej birokraciji. Eh, razrast eh, agencij in s tem povezane težave so zdaj očas, eh, očitne in potrebujemo rešitve. Eh, V svoji knjižici sem oblikoval program v enajstih točkah, kako bi vsako leto lahko prihranili 500 milijonov evrov in uh, vsak državljan si lahko preko spletne strani naroči to knjižnico. Najlepša hvala, naslednji je gospod Mikolašek. Uh, važani, važana pani pred... Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, kolegi in kolegice tragični dogodek, ki se je zgodil prejšnji ponedeljek v Bratislavi, je terjal osem človeških življenj. Ta dogodek je šokiral celotno Slovaško. Ravno tako je bilo ranjenih 15 ljudi, osem kot rečeno pa jih je umrlo. Verjetno je šlo za eh, labilnega storilca, ki je povzročil to tragedijo, vendar pa eh, ta dogodek ni bil motiviran z rasnim sovraštvom. Tudi odziv eh, specialnega povestva je bil ustrezen. Vlada preizkuje to tragedijo in eh, sprejeti bodo ukrepi, ki naj bi prispevali k večji varnosti prebovalstva. Bolj se bomo posvetili tveganim območjem. Naj dodam še, da govornik je bil prekinjen. Gospod Derek, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Države članice zmanjšujejo izdatke in tukaj naj povdarim vlogo, ki jo lahko igra Evropska unija pri doseganju oživitve gospodarstva. Tukaj so zelo pomembna sredstva, sedmi okvirni program, program za razvoj podeželja in tako naprej. E, zadnji primer, kako ta sredstva dobro porabljamo, je najava e, o namenitvi 1,7 milijard funtov za Eh, novo cesto v Walesu. Velik del teh sredstev prihaja iz Evrope in eh, na ta način se bodo odprle nove priložnosti za prihodnje generacije. In eh, želim čestitati vsem v Walesu, ki so k temu prispevali. Poskrbeti moramo, da se bo to vrstno financiranje nadaljevalo tudi v letu 2011 in tudi potem v novi finančni perspektivi po letu 2013. Najlepša hvala, gospod Kelly. Uh, oskrba z energijo je zelo pomemben del strategije države upajo da bodo dosegle cilje na področju obnovljivih energij ki so si jih zastavile ali pa jim bo to uspelo je v veliki meri odvisno od dobav iz tretjih držav Eh, trenutno imajo države možnost sklepanja enostranskih dogovorov, vendar pa bi potrebovali večstranske dogovore, kar omogoča tudi Lizbonska pogodba in upam, da bomo eh, prišli eh, do neke situacije, ko bomo poleg skupnih kulturnih in ribiških politik oblikovali tudi skupne energetske politike, sploh ko gre za eh, odnose s tretjimi državami. Na ta način bomo zagotovili varnost oskrbe, hkrati pa bomo na ta način zagotovili, da Rusija ne bo mogla izkoriščati svojega podložala, kot je to počela v preteklih letih. Najlepša hvala. Gospa Sabo je naslednja. Zdravljena, predsednica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Prehranjevanje vpliva na fizični, mentalni in zdravstveni razvoj nasploh, na dolgi rok. Nezdrava prehrana lahko privede do raka, srčnožilnih bolezni, diabetesa, zato moramo res poskrbeti za ustrezno izobraževanje na področju prehranjevanja za odrasle in zlasti tudi za otroke. Mislim, da lahko v šolah odigrajo zelo pomembno vlogo in spodbujajo zdravo prehrano. Še na nekaj alarmantnega bi vas rada opozorila in sicer Združenje igrač je začelo spodbujati uživanje določene nezdrave prehrane. Zato bi se morala Evropska unija s tem hitro ukvarjati. Polau. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Papa Nikolao. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi trdimo, da bi morali več vlagati v izobraževanje, v družbo, ki temelji na znanju. Vendar pa ugotavljamo tudi, da v številnih evropskih državah mnogo stvari ne deluje tako, kot bi moralo. Naj navedem samo primer Grčije. v Grčiji lahko učenec vstopi v višje izobraževanje samo, če je opravil vstopni sprejemni izpit. 10 od 20 točk je treba doseči na testu, če želiš vstopiti v proces višjega izobraževanja. Vendar je Grčija to načelo odpravila kar pomeni, da se sedaj v sekundarnem in višjem izobraževanju pojavljajo učenci, ki so dosegli 0,9 točko 20 in to je treba res ukiniti. Hvala. Hvala lepa. Uh, govorila bom o dobri novici, kajti gospodarska situacija se izboljšuje tudi v vzhodnji Evropi. Gospodarski izgledi Mačarske so se izboljšali, vendar pa je mednarodna ocena gospodarske situacije eh, na Mačarskem sedaj slabša. To pomeni, da se ne moremo predstavljati, da bi kratkoročne cilje znižali. To prispeva k temu, da so devizni krediti mačarskih državljanov sedaj še slabši in veliko bi jih lahko izselili iz njihovih stanovanj. Prosim, da naredite vse za to, da bo ponovno spostavljeno zaupanje na, v Mačarsko in da bodo tudi mednarodni investitorji drugače ocenili Mačarsko. To zadeva en milijon ljudi. Hvala lepa, gospa Begner je naslednja. Hvala lepa. Makarena ni samo ples, ampak tudi mesto v Kolumbiji, ki je um, na slabem slovesu. Namreč tam se pritožujejo zaradi slabe kvalitete vode in to naj bi bilo povezano z masovnimi grobišči. In uh, nevladne organizacije so se udražili zasližanja v Bakareni in so se tam srečali z eh, lokalnimi ljudmi, ki so pripovedovali zgodbe o zginulih ljudi. Organizatorji so nam čez nekaj dni sporočili, da so dobili grožnje in mi smo videli, kako so se tam prosto gibljajo tudi vojaki, ki so bili udeleženi pri teh usmrtitvah. Nikjer ni druge države na svetu, kjer bi ljudje tako izginjali kot eh, v Kolumbiji. Nasilje je 90 odstotno in uh, Če bi sedaj sklepali trgovinske sporazume za Kolumbijo, bi to bila podpora sistematičnim kršitvam človekovih pravic v tej državi. Hvala lepa in še daj še zadnja, gospa Gijom. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Izmenjava mnenje je že potekala o tej temi, vendar bi še enkrat rada povedala par besed o primeru gospe Aštjani, ki je bila obsojena na smrt s kamenjano. To je res barbarsko dejanje. Gospa je bila obsojena tudi na 99 udarcev zbičev. Vendar pa niti upravičila v tisku niso prispevala k temu, da bi se ta kazen odpravila. Res je, da smo vsi obsodili to prakso, le katera država bi lahko v 21. stoletju lahko v svoj kazenski zakonik zapisala, da se lahko ženske kaznuje s kamenjenjem in zbičanjem. Mislim, da je to vrstna politika napačna. Mislim tudi, da bi morali mi kot politične odgovorne osebe, kot ljudje, kot državljani poskrbeti za to, da do takšnih kazni in smrti ne bo več prišlo. Zato bi morala Evropska unija storiti vse za to, da se gospa Štihani reši. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo Portaž. Gre za financiranje in delovanje Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Besedo ima poročevalec za štiri minute